tem lahko pravzaprav preidemo na enominutne govore in začel bom s tem, da dam besedo gospod Pej. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Na novo leto je v več mestih v Nemčiji, na javnih mestih, nekaj sto migrantov napadlo, nekaj državljank, nadlegovali so jih, so jih okradli in šlo je za organizirano dejavnost. Policisti in liberalni mediji, torej tisk, so to več dni prekrivali, o tem sploh niso spregovorili. Želeli so, da bi uh, tudi um, identiteta uh, prestopnika ostala skrita. To ni spremljivo v Evropi. Nikakor to ni nekaj, kar je v redu. Naša pravila veljajo za, vsa, za vse. Vladavina prava bi morala braniti vse naše skupne evropske vrednote. Če govorite o evropskih državljanih ali imigrantih, migrantih. Če kdo pravil in eh, ne spoštuje, potem se mora soočiti s posledicami, če tudi so te resne. Treba je vedeti, kdo so eh, storilci in treba je ukrepati. Če bi bili sprejeti pravilni ukrepi, bi lahko te eh, zločine oziroma prekrške sploh eh, preprečili. Policisti so bili na mestu, zakaj tega niso mogli nadzirati ali mar niso si upali ustaviti tega dogajanja. Mislim, da to ni sprejemljivo in nekako ne smemo ostati tiho na to temo javno mnenje um, in um, javni mediji v Romuniji ves čas izražajo zaskrbljenost glede usode družine Bodnarev. Uh, otroke so družini vzeli norveške službe. Zakaj so norveške službe tako odločile, še ni jasno. Ni nekih uradnih informacij, kaj je vzrok za to o razlogih za to ukrepanje. Pomankanje informacij pa je rezultat pomankanja preglednosti eh, pri delovanju norveških oblasti, ki ne obveščajo naših eh, oblasti. Če tudi eh, to niso državljani Norveške, pa so to državljani Evropske unije in mislim, da jih moramo ščititi po evropskih normah in da jih mora ščititi evropske ustanove. Rada bi tukaj pozvala naše kolege v Evropskem parlamentu naj podprejo našo prošnjo, da se predstavniki ustanovi, ustanov vključijo v razjasnitev situacije v korist petih otrok. Gospa Fotiga. Thank you. Hvala lepa. Dve evropski ustanovi sta sklenili, da bo, se bo um, Poljska preučevala zaradi kršitve načel. Notranja pravila so bila zlorabljena, namesto da bi bilo uporabljeno primarno in sekundarno pravo. Ta postopek se zdi zelo represiven. Hkrati pa se izvajajo dvojni standardi um, v odnosu do različnih držav, članic, narodov in tudi v odnosu do najrazličnejših uh, Eh, poljskih kabinetov ki so se lotevali istih vprašanj. Hvala. Gospod Jakovčič, postavljanje eh, meje eh, in um, ograje na meji med Slovenijo in eh, eh, Hrvaško je vzpostavilo veliko ogorčenja. S tem um, je onemogočeno igranje odbojke preko te žice. To, ta žica je tam, kjer nikoli nihče ni prečkal meje in kjer migrantov ni mogoče pričakovati. To v Istri in v Goskem Kotarju. To je provokacija, neodgovorna politika do Hrvaške, Evropske unije in Slovenije. Danes nasprotjo od pričakovanj se je ta ograja pretvorila v hudo nevarnost za varnost eh, ali ki živijo ob meji. Zato zahtevamo od Evropske komisije, da nujno zahteva od Republike Slovenije, da umakne to eh, nevarno ograjo, ki eh, ogroža hrvaške in slovenske državljane. Zahtevamo od Slovenije, da postane razumno, razumna in da omakne to mejo, kajti to neposredno ogra, ogroža varnost državljanov in narave ob meji. Hvala lepa, predsedujoči. Vedno ob upoštevanju propagande za tako imenovano bančno unijo na portugalskem imamo še spet en škandal, ki dokazuje, eh, da pač eh, nadzor eh, ni ustrezen in eh, rezultati, tako kot lahko gotovimo, so pravzaprav lažni. Imamo veliko gospodarsko eh, škodo, milijarde evrov potrošenih za reševanje bank in eh, v praksi portugalska država financira za dvema milijonoma in pol evrov tujo banko in s tem krepi njegovo prisotnost, njeno prisotnost na našem ozemlju. Banka pravzaprav prevzema nase škodo, in eh, potem počisti in pomete eh, eh, po. Eh, po nastali škodi, kot se je zgodilo pri banku Santander, eh, to velja tudi za Benife in s tem nismo pazili na nacionalni interes. In še zadnje, in ne pozabimo na odgovornost Evropske komisije. In torej v zvezi s tem bomo posredovali tudi pisno vprašanje Evropske komisije in upamo, da bomo novili kvale odgovor. Hvala. Gospod predsednik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 Hvala lepa. Uh, naj se uh, spomnim na goljofijo pri Volkswagenu, ki uh, je pač lagal uh, z ozirom z uh, mejami onesnaževanje. To je bila to na škodo javnega zdravja in na škodo tistih, ki so mislili, da so kupili moderno vozilo. To je bila pravzaprav javno goljufanje. Samo v Španiji je bilo prodanih 50 tisoč takih vozil, ki so bili tudi uh, pravzaprav opozorili dopuščeni eh, eh, dajatov, ker naj bi bila zelena vozila. Šlo bo za ogromno škodo. Volkswagen je prejel 300 milijonov evrov eh, neposrednih javnih pomoči samo v Španiji. To je denar naših davkoporečevalcev, ki pa se jim krčijo druge storitve. In to v korist podjetja, ki je goljufivo. Torej, komisija mora zahtevati, mora poklicati Volkswagen na, od, na odgovornost. Ni dovolj, da se oprostijo, kaj ti gre za veliko več, veliko več za zaupanje strani naših državljanov. Hvala lepa. Mah. dámy a pánové, když Česká republika vstupovala... Gospod in gospodje, ko je Češka republika pristopila v Evropsko unijo, številni moji sodržavljani so bili pripričani, da Evropsko partnerstvo bo pomenilo zmanjšanje korupcije, krepilo demokracijo v naši državi in pomenilo blaginjo. Zdaj pa vsi ugotavljajo, da te lažne sanje so se razblinile. Vsi na, na Češkem ugotavljajo, da evropski skladi so samo povečali še korupcijo in um, potem uh, tudi vprašanje migracije je pokazalo, da je Evropska unija nedemokratična po naravi. Uh, prišlo je do polne izolacije Evropske komisije oziroma komisija je popolnoma odrezana od dejanskih potreb uh, našega prebivalstva. Poleg tega pa danes lahko tudi ugotavljamo, da tudi odločitev v zvezi s potami ne deluje evropski parlament je bil postavljen na rob eh, češ da gre za nekaj nujnega kljub temu pa evropska komisija je bila nesposobna karkoli doseči nič dobrega več eh, državljanov na združenem kraljestvu nasprotuje evropi ni presenetljivo hvala lepa Hvala, eh, gospod Borgecioh. Eh, v Italiji eh, zaradi propada štirih lokalnih bank se zbira na tisoče podpisov z na, peticiji, ki je naslovljena na Evropski parlament. Naj pritegnem pozornost predsednika Evropskega parlamenta z ozirom na potrebo, da spodbudimo italijansko vlado, da povrne pač stroške in povrne denar vsem tem varčevalcem. To je res nekaj tragičnega. E, pomislimo samo na nekega gospoda, gospoda Danželja, ki je naredil samomor zaradi e, pač e, popolnega poloma, finančnega poloma. Gre za državljane, ki jim je treba stotstotno povrniti vz denar, ker so kupili obveznice, ki so jih prodajali uradniki v bankah in zatrjevali, da gre za varne, varne vrednostne papirje resnici pa je šlo za banko Etrurjo, ki eh, je zelo eh, nezakonito eh, delovala. Zato bi vas prosili, da upoštevate to peticijo, ki bo kmalo prispela in tudi v spomin na, prvega, na to prvo žrtev tega nezakonitega delovanja. Hvala lepa, gospod Sarjanopoulos. Michael, please mikrofon prosim. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αναλαμβάνοντας τη βρώμικη... Hvala lepa. Vlada v Grčiji uveljavlja neznosne pogoje in uničuje sistem socialne varnosti, zato da zaščiti kapital. Eh, Vlada mora nositi odgovornost za to nihče ne sme pozabiti na to, da mladi ženske, eh, ki eh, so, eh, ki so prisiljeni v brezposelnost in v prekerno delo, se bodo znašli na robu revščine in to pri zgodnih letih. Socialna varnost je na tem, da propade in z, z, z uredbo solventnost dve enostavno se bo situacija še bolj poslabšala. Vlada zasleduje neko zakonitost eh, in eh, pač podporo za svoje delovanje in mi kot ljudje in predstavniki delavcev zavračamo to politiko vlade in se bomo borili proti njej. Stefanej. Štefanec. Politika významne ovplyvňuje prostredie pre tvorbu. Hvala lepa. E, politika za vplivanje na ustvarjanje delovnih mest je pač taka, da mislim, da e, tekmovanje na področju obdavčevanja ni prava rešitev. E, s standardizacijo bi lahko dosegli veliko več, recimo z enotnim sistemom za registracijo za DDV. Taka zakonodaja ne samo, da bi okrepila

okrepila tudi elektronsko trgovanje, ampak bi tudi spodbudila MSP-je in moramo tudi pod pirati evropsko raven pri poenostavljanju administracije, zato da bi imeli ena sama pravila in en, enotni evropski trg. Prepričan sem, da enotna registracija za uh, eh, DDV in vzpostavitev uh, po podjetja, ustanovitev podjetja za ceno enega evra bi lahko veliko pomagala predvsem malim podjetjem podjetjem, tistim, ki želijo zagnati novo podjetje in posledično torej tudi vsem našim državljanom, eh, ki želijo ustvarjati nova delovna mesta. Gospa Grapini. Ah, gospod predsedujoči, družina je zelo pomembna in eh, torej eh, otroci in eh, starši morajo ohranjati to svojo družino. Nedavni dogodek v Veliki Britaniji, Britaniji dokazuje, da so otroci bolj veseli, če ostanejo v svoji družini. Imamo primer družine Bodinarju, kjer je prišlo pač do odločitve, da strani Norvegije norveških eh, oblasti, da eh, otroke odstranijo iz eh, prvotne družine. Postopek se še ni zaključil. Pravice otrok je treba urediti oziroma so urejene v listini o temeljnih pravicah. In, torej, interes otroka mora prevladati romunija in norveška sta podpisnici evropske konvencije o pravicah otrok in torej se sprašujem kaj počenjamo za to da ščitimo naše državljane ki živijo zunaj evropske unije ali eh, enotna eh, evropska unija evropski parlament evropska komisija eh, pač lahko postopajo za to da omogočijo da se ta družina ponovno združi jaz sem mati in mislim da otroci ne smejo od zapustiti svojih staršev. Mm, hvala lepa. Um, prihodnji po Madridu postopek proti Raulu Paketinu, uh, ehm, torej javni tožilec zahteva dvoletno zaporno kazen, prihaja do kriminalizacije, do uh, preganjanja in to v okviru nekega, nekega pač, uh, načrta um, de, španske države, uh, ki želi preganjati kri, um, novinarje, ki so preveč kritični in to velja tudi za sindikalisti. To pomeni kršenje um, prav pravice do svobodnega tiska z nekim eh, zakonom, ki eh, pravzaprav eh, pomeni, da želimo onemogočiti tisku, da pove, kaj se pravzaprav dogaja. Do tega prihaja v Španiji zadnje čase, prišlo je do cele vrste postopkov tudi proti demon, demonstrantom, ki demonstrirajo proti nepravični politiki. In zdaj vam želim pokazati tudi to sliko. To je slika tega novina novinarja, to je novinar, o katerem govorim, ampak informirati ni uh, zločin uh, torej, uh, in uh, moramo zahtevati prenehanje pregona tistih, ki uh, obsojejo tako početje. Gospod Šolte. Hvala za besedo. Sveda se moramo zvati na besede gospoda uh, Jakovčiča. Sam seveda nisem ljubitelj žičnih ograj uh, na mejah in tudi uh, ogledal sem si uh, Eh, dolino kolpe in videl kakšno škodo povzroča ta eh, ograja eh, domačinom tudi živalski populaciji in kakšne posledice bo imela za prihodnost vendar pa seveda slovenija ni iz kakšnega posebnega užitka postavljala te ograje pač pa je bila v to prisiljena tudi zaradi neučinkovite skupne evropske politike za zavarovanje tako imenovanih zunanjih meja in seveda opozarjam da bo to seveda domino efekt in kot smo lahko slišali bodočega hrvaškega zunanjega eh, ministra če eh, se to lahko seveda nadaljuje tudi potem na hrvaškem in naprej po celi balkanski eh, poti bi pa seveda želel reči da tam kjer seveda ni nevarnosti realne za te migrantske poti tam seveda je bolje da ograj ni vsaj začasno ne hvala lepa gospod batten za vaše stališče. Um, veliko voljivcev mi je pisalo v zvezi z spremembo direktive o streljnem orožju, uh, naprimer tudi v povezavi z orožjem, ki je razstavljeno v muzeji, uh, muzejih. Zahteva se, da se deaktivirajo zgodovinske uh, zbirke in, uh, e, in se jim prepoveduje dodatne nakupe um, in uh, to tudi kot reakcija na zadnje dogodke, uh, ki so se zgodili v Parizu. Um, ampak kaj mislite, ali so morda ti teroristi uporabljali take, tako orožje, torej te muzeji so neka izjema, ampak izjeme morajo veljati tudi e, za različne zbiratelje zgodovinskega orožja. E, poslanci bi morali to podpreti. To je pač dokaz, kako moji voljivci imajo legitimni interes v to, kar menijo, da je nepotrebna zakonodaja. In torej, jaz bi jih torej spodbudil, da metaforično vzamejo v roke orožje in pa vodijo kampanjo proti Evropi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Roland. Lepa za besedo. Tudi jaz bi tako kot kolegica Galpelc rada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 Eh, komisija je začela voditi neko preiskavo proti uh, francoskim živinorejcem, ki naj bi kršili uh, člen 101, ki pač pripoveduje, da goljufamo konkurenco. Uh, in um, prišlo bo do hudih posledic. Ta pobuda komisije je nekaj aberantnega na gospodarskem, uh, po gospodarski plati in tudi po osebni plati v Franciji. Na tisoče proizvajalcev mleka uh, umirajo zaradi katastrofskih odločitev odločitev Evropske unije, konec mlečnih kvot in ruski embargo in tudi eh, napoteni delavci v Bakoju, eh, pač vse to hudo vpliva na stanje. Eh, torej, zato ehm, se zahtevajo posebni ukrepi in ti ukrepi so bili sprejeti v Franciji zato, da bi omogočili preživetje živinorajcem. In tako kot v starih režimih, Evropska komisija bo odstranjena zaradi, zaradi jez francoskih eh, predstavnikov in francoskih živinorejcev. To bo prava revolucija, ki se je že zacela v Britaniji. Hvala lepa. Gospod Roland. Predsednik eh, komisije je tukaj eh, obsodil pač hude razmere tako imenovanega devetindvajset države ki to stoje država brezposelnih eh, na tisoče mladih in milijone mladih deset odstotkov mladih ki eh, predčasno zapušča Eh, šolo, torej šolski osip, brezposelnost. Eh, morali bi imeti sistem, ki naj spodbudi prehodi iz eh, šole v službo in to lahko dosežemo z pač dualnim sistemom. Erasmus je pravi uspeh na področju usposabljanja mobilnosti. Erasmus je eh, pravzaprav pravi, pravo orodje za ustvarjanje evropejcev. Moramo pač eh, delati na tem, zato da ustvarjamo mlade in da mladim zagotovimo pravi dualni sistem, zato da bomo imeli okvir za mobilnost vajencev. Rešitev obstaja, mi imamo dožnost, da to začenjamo izvajati. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti gospa Tapardel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 na Norveškem, kjer veliko otrok vsak dan je ločenih od svojih staršev in podvrženi zlorabama. Mnogo izmed njih je tudi otrok Evropske unije, torej moramo obsoditi ta norveški sistem. Razlogi, argumenti niso dovolj tehtni ne brez ustreznega od, sodnega odloka, brez preglednosti, brez spoštovanja a, um, pač a, um, domneve nedožnosti strani a, uh, staršev a, uh, je prišlo enostavno do ugrabitve teh otrok strani norveških organov. A, uh, želela bi zaprositi parlament in komisijo, da ukrepata a, s svojimi službami za to, da se spoštujejo temeljne pravice evropskih evropskih družin evropsko državljanstvo vseh priseljencev, ki so podvrženi tem, da je taki obravnavi terja od Evropske unije, da, da um, ščiti svoje državljane. Hvala lepa legitimnost Evropske unije v procesu na Bližnjem vzhodu postavljena pod vprašaj. Bil sem pač presunjen s tem, kar se je zgodilo na, med palestinci in izraelci v, na Bližnjem vzhodu, kjer je pravzaprav palestinci so, želijo prodati tudi svojo zemljo izraelcem. Na to pa so poročali o tem, da so bili izpostavljeni tudi številnim grožnjam in eh, nevladne organizacije o tem poročajo in prejemajo tudi eh, sredstva od eh, evropskih institucij za to, da bi poročali o stanju demokracije. In devet poslancev je tudi to podprlo. Sprašujem se, kako se ta denar pravzaprav namenja, ne da bi prišlo do sredstvenega parlamentarnega nadzora pravzaprav Evropska unija si je umazala roke s rvjo teh ljudi. Hvala lepa, gospod Buda. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament in druge institucije morajo zagotoviti, da se varuje evropske državljane. Zato ne morejo zgolj stati križem rok, in gledati, kaj počnejo norveške službe za otroke. Verjeti v Boga je zločin in zato so eh, oduzeli otroke družini eh, Bodnarju. Izgubil, ta družina je izgubila pet eh, otrok, najmlajši star zgolj tri mesece in še vedno se je dojil več kot 3000 otrok eh, je danes predmet eh, sodnih bojev, tudi na sotišču za človekove pravice. Norveška pa ima čudne delovanje. Mislim, da moramo najti eh, mehanizme Evropske unije, tako da Norvežani spremenijo svoje navade. Hvala. Gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi opomnil ta parlament na grozne eh, požare na eh, severu Španije decembra, še posebej v Asturiosu. 453 požarov, eh, večinoma so jih povzročili ljudje v noči iz 19. na 20. december in to je seveda vplivalo na celotno regijo. Verjetno si lahko predstavljate, kakšni dogodki to so. Če si pogledate eh, situacijo v naših občinah, eh, lahko vidite eh, grozne posledice. Celotna regija je na udaru. Na stotine požarov, ki so jih včasih zanetili ljudje. Poskušamo pomagati ljudem, uničeni so bili domovi, zemlja, uh, stanovanja. Nekaj je treba narediti tudi na evropski ravni. Upam, da bo Evropski parlament naredil vse za to, da uh, pomaga tistim, ki so utrpeli škodo. Sí, Sedaj pa gospa Tomc še enkrat se opravičujem za prej ampak tudi jaz bi rada spregovorila tako kot kolegica gl pelcz o tem kako nesprejemljivo je nasilje ki smo mu bili v zadnjih obdobjih priča v evropi. za nobeno nasilje ni nikoli opravičila prav nobeno zelo sem razočarana in žalostna ker berem po spletnih omrežjih da nekateri takšna nasilna dejanja nad ženskami in otroki celo opravičujejo v nekaterih državah članicah so oblasti uvedle posebne tečaje eh, ki naj bi bili namenjeni izobraževanju migrantov o evropski kulturi to seveda pozdravljam ampak mnogo več bo potrebno od tega celostna integracija zdi se mi pa pomembno še nekaj tisti ki prihajajo na naše področje bodo dobili vso našo pomoč kolikor jim lahko zagotovimo ampak hkrati pa pričakujemo tudi da bodo spoštovali našo kulturo naše običaje in seveda ne bomo dopustili nobenega nasilja nad evropejci. najlepša hvala gospod predsedujoči kolegi in kolegice slišali ste moje kolege predstavljamo javno mnenje v romuniji ljudje so eh, šokirani glede na to, kaj se eh, je zgodilo eh, sedmim romunskim družinam, še posebej družini Bodnaju. Službe, norveške službe so jim oduzele otroke in to je nesorazmerno dejanje, ki krši načela mednarodne konvencije o pravicah otrok. Norveška je že Eh, padla na sodišču za, Euro, eh, za človekove pravice eh, v podobnih primerih. Upam, da se bodo vse države članice, tudi Evropska unija, vmešali v to. Pozivam vse, da odpravijo to situacijo, da prepričajo Norveško, da izboljša svojo zakonodajno schemo, da tega ne bo več. najlepša hvala gospod predsedujoči gospe in gospodje španske oblasti so sprejele enostransko odločitev da eh, v nevarnost pahnejo več kot 500 vrst eh, ptic eh, in tudi ljudi širitev hidrološkega načrta je pljunek v obraz Evropske eh, komisije, ki je izpostavljala težave pri izvajanju eh, okvirnega načrta. V tem primeru gre za eh, ponavljajoča se dejanja. Španska vlada ne spoštuje pogojev za zaščitene regije menimo, da bi morala komisija takoj ukrepati in te projekte poslati nazaj španski vladi. Kot sem dejal, gre za preživetje ne zgolj ekosistema, ampak tudi uh, eh, vsak dan uh, eh, na stotine tisočev ljudi. Najlepša hvala, gospod Zaborska. Ďakujem vám, predseda, pán komisár. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, rada bi izrazila solidarnost z ženskami, ki so bile žrtev nasilja, grožen in eh, nadlegovanja v Kölnu, v Nemčiji. Ne bomo tolerirali uh, takšnih dogodkov. Tukaj smo, da zaščitimo uh, dostojanstvo vsake ženske. Ne gre za to, če so bili napadalci uh, priseljenci ali pa uh, evropski državljani. Pomembno je to, da takšna dejanja niso spremljiva. Ne smemo uporabljati dvojnih meril, ko eh, ocenjujemo takšne zločine. Dogodki v Kölnu so pokazali, da se soočamo z resnimi izzivi. Resno jih moramo imati. Obenem pa ne smemo na eh, kar tako počes eh, sprejemati uh, mnen. Hvala. Najlepša hvala plenarno zasedanje se bo nadaljevalo jutri od 9. do 14.30 eh, in od 3. do 11. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je plenarno zasedanje prekinjeno. Hvala tudi tolmačem, pravi predsedujoči, prijazno.